Prepričani smo, da obe strani, Artični svet in pa Evropska unija, torej obe strani bi profitirali od tega, če bi Evropska komisija postala stalni opazovalec v Artičnem svetu, saj bi s tem bile politike boljše koordinirane, če bi mi bili prisotni. Avtohtoni prebivalci so prav tako zelo pomembni. Želimo vzpostaviti dialog z njimi in želimo podpirati postopek eh, oziroma ohranjanje teh eh, avtohtonih ljudstev. Marca smo imeli tudi prvi, eh, prvo sejo v, v Bruslju na to temo. Naj povem, katera so tista področja, kjer bi Evropska unija lahko največ prispevala k ohranjanju okolja in pa pomorskega okolja v arktičnem območju, z svojo prisotnostjo v arktičnem svetu. Najprej eh, nekaj o onasnaževanju tega območja, tukaj govorim o črnem ogliku in pa podobnih onesnaževalcih, ki zelo plivajo na podnebne spremembe, na naše okolje. Boj proti podnebnim spremembam v arktični regiji zahteva ukrepanje, ko gre za te osnaževalce, tudi če se ti pojavljajo zunaj arktične regije. Evropska unija podpira arktični svet pri tem, da bi se borili proti tem onasnaževalcem, ki kratkoročno škodijo podnebju. Kako se lahko borimo proti tem onesnaževalcem? Lahko se borimo proti onesnaževanju zraka kot, uh, takšnih, kot takšnem. Uh, v bistvu ta boj pokriva celotno uh, severno hemisfero, celotno območje Evropske unije in uh, boj proti temu je zakorenjen tudi v uh, okoljske zakonodaje Evropske unije. Potem je potrebno tudi uh, ocenjevati okoljske trende, ki se dogajajo v arktični regiji. Tukaj imamo pobudo opazovalnih omrežij, ki bi jih naj vzpostavil arktični svet. Evropska komisija želi spodbujati mednarodna partnerstva in pa sinergije med posameznimi omrežji v arktični regiji in želimo se izogniti podvajanju prizadevanj in želimo, da bi bila sredstva smiselno porazdeljena. Evropska unija ima eh, dolgo, dolg, dolgotrajne izkušnje s takšnim sodelovanjem, za izmenjevanjem podatkov in želimo te podatke dati na razpolago tudi tem obstoječim arktičnim omrežjem. Tretje območje je integrirana pomorska politika. Pred tremi leti je Evropska komisija sprejela integrirano pomorsko politiko in eh, rezultati tega novega pristopa postajajo vidni po vsej Evropski uniji. Ta politika temelji na tem, da je vsako pomorsko okolje unikatno in da potrebuje njemu prilagojene ukrepe in pa politike za ohranjanje teh območij. Pripričani smo, da lahko izkušnje Evropske unije na področju integrirane pomorske politike pomagajo tudi delu Arktičnem, Arktičnega sveta in z veseljem smo pripravljeni deliti te izkušnje z njimi. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, Hvala, doktor Reynolds. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Še pred tem pa bomo prisluhnili Mihajlu Galerju, ki je poročevalec na to temo in bo povedal nekaj uvodnih besed. Hvala, raje bi govoril na koncu razprave, ampak eh, vseeno bom postavil nekaj vprašanj našim strokovnjakom. Najprej se vsem skupaj zahvaljujem za ta pregled, ki so ga podali. Prikazali ste, kako vplivajo podnebne spremembe na to regijo, kakšne so posledice za pomorske poti. Po drugi strani ste predstavili tudi, predstavili tudi kaj, kakšne politike oblikujejo obaljne države v arktičnem eh, območju, torej govorili ste o arktičnem svetu. Če si predočimo, da se bo z podnebnimi spremembami veliko spremenilo, da se bodo odprle nekatere pomorske poti. Potem se seveda postavljajo določena vprašanja eh, glede tega, kakšna bo zaščita okolja in pa tudi kako eh, oziroma in pa tudi posledice za olajšano izkoriščanje uh, naravnih virov, ki se tam nahajajo, nafta in tako, tako naprej. Kakšne posledice bi to imelo za altično vodenje v tem območju? Ali obstajajo trenutne pravne določbe, torej UNCLOS, eh, konvencija Združenih narodov o pomorskem pravu? Ali je to tista, tisti glavni dokument, ki bo še vedno um, glavna referenca oziroma kakšen je drug potencijalni pravni okvir za sodelovanje ali morda menite, da bi potrebovali nove pravne okvirje, nove dogovore in pa predvsem kakšna je tukaj uloga Evropske unije. Naša zakonodaja ima že danes neposreden oziroma vsaj posreden vpliv na to regijo. Saj imamo tudi mi eh, nekatere države, ki spadajo v to območje. Torej, predvsem, kako vidite vlogo Evropske unije? Hvala, gospod Galer. Sedaj pa dajem besedo uh, Jakons, gospe Jakonsari, ki je poročevalka za SND prosim, bodite kratki. Ja, kitoksia, puhenjohtaja. Profesori Ingimun... Hvala lepa. Gospod Ingi Mundarson je povedal, da ne potrebujemo nekih hitrih rešitev. Vendar pa moramo hitro narediti naslednje, izgraditi moramo zaupanje tako da se ne bodo pojavljali teritorijalni spori oziroma da se ti ne bodo zaostrovali. Neko nasplošno razmišljanje je, da bi za preživetje Eh, potrebovali drugo polovico uh, sveta oziroma vemo, da za eno polovico sveta viri se skrivajo ravno v tem arktičnem območju in zato je izredno pomembno izgraditi zaupanje. Imam uh, nek predlog glede tega, čeprav to ni moja lastna ideja to je ideja pomembnega znanstvenika in pa Hillary Clinton. Ona dva sta povedala, da bi potrebovali popolnoma nov model za mednarodno sodelovanje, kaj ti mm, sedaj je jasno, da je potrebno okrepiti delo artičnega uh, eh, sveta. Prav tako pa opažamo tudi, da ni veliko zaupanja v to telo. Zato me zanima naslednje. ali bi bilo možno ustvariti meddisciplinarno skupino, ki bi ocenila to arktično območje. Ta skupina bi bila podobna kot pa eh, mednarodni eh, panel za podnebne spremembe. Torej, ta skupina bi ocenila, kakšni ukrepi so potrebni za to regijo tako, da ne bi bilo več teritorijalnih sporov ali pa sporov glede upravljanja tega območja. Takšni mednarodni strokovnjaki bi bili zelo dobrodošli. In pa potem eh, menim tudi, da je potrebno dobiti čim več podatkov, čim več informacij. Zato bi bilo morda dobro, če bi imeli center za uh, arktično območje. Takšno, takšen center že imamo v Laponiji. na Laponskem, oprostite. Eh, torej, takšen center bi lahko bil eh, nekakšna baza podatkov, baza informacij in tudi to bi pripomoglo k ustvarjanju zaupanja. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šreber Jansen. Hvala lepa. sem članica hamburške deželne vlade in vedno smo se ukvarjali z eh, glavnimi vejami gospodarstva, tudi z hamburškim pristaniščem, ki je drugi največji eh, pristanišče v Evropi in pa največje pristanišče v eh, Nemčiji. Komisija za pristanišča je prvič lani preverila, ali bi bilo smiselno odpreti to pasažo oziroma ta prehod med uh, Evropo in pa Azijo. Uh, kako bi lahko ta prehod varno razvili in kako bi lahko Evropska unija dolgotrajno razvila to pomorsko pot, ki bo zelo pomembna za naše gospodarstvo v prihodnosti. In pa nasplošno, kakšne so vloge, kakšne so možnosti Evropske unije v različnih forumih ki se ukvarjajo z temi arktičnimi vprašanji. Hvala lepa, gospa Schneiber. Gospa Lözing, poročevalka v senci za GUE. Mikrofon, prosim. Še enkrat najlepša hvala za pomembne informacije. Te teme so za nas nove, vendar pa bodo v prihodnosti še kako pomembne. Prebrala sem celo vrsto analiz, ki uh, v nasprotju za tem, kar je povedal gospod Imu Igmor Nacon, vseeno predvidevajo hujše konflikte v prihodnosti, da bi torej lahko prišlo do večjih geopolitičnih sporov in zato bo to velik izziv za telesa, ki rešujejo te civilne spore in eh, menim, da bi tudi v tem smislu Evropska unija lahko odigrala pomembno vlogo. Spričo zadnje katastrofe v Mihiškem zalivu številni zahtevajo prepoved nadaljnega vrtanja nafte na morju. Zanima me, kaj menite o tem predlogu. Potem pa se navezujem tudi na to, kar je povedal gospod Galer. Tudi sama se sprašujem in sprašujem vas, ali obstoječi pravni okviri zadostujejo. Menim, da moramo tudi tukaj ustvariti več zaupanja. In tukaj opozarjam na zgled. Uh, dogovora za Antarktiko oziroma pogodbo za Antarktiko, mogoče bi lahko se zauzemali za, po, za, podoben, za po, podoben dogovor. Torej, ta uh, pogodba za Antarktiko prepoveduje kakršnokoli raziskovanje tal ali pa vojaško posredovanje na Antarktiki. Uh, um, obaljne države to zavračajo, vendar pa sprašujem vas, ali ne menite, da bi bilo to najboljše za to, da bi preprečili morebitne konflikte in da bi iz arktičnega območja naredili demilitarizirano območje. Gospod Kowal za pet minut. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. W wystąpieniu przedstawiciela Predstavnik komisije je povedal naslednje. Torej, imeli naj bi podatke o vseh uh, eh, avtotonih prebival, prebivalcih v arktični regiji. Povedano je bilo tudi, da je že bilo organizirano prvo srečanje na to temo. Uh, In uh, zanima me naslednje, kaj želijo te zveze avtohtonih prebivalcev, kakšne so njihove želje in kaj menimo mi o njihovih potrebah in željah. Prosim, podajte specifične primere. Zdi se mi zelo pomembno, da te zveze obravnavamo z eh, vsem potrebnim spoštovanjem. Pa še eno vprašanje imam. Kakšni so odnosi med avtohtonimi skupinami prebivalcev? In pa drugimi državami, ne samo državami članicami Evropske unije, ampak drugimi državami, ki spadajo v arktično območje. Pa še nekaj. Zanima me, kakšno je stališče Evropske unije, kar se tiče potreb in pa želja avtohtonih prebivalcev. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jeten Maki, ki je poročevalka v senci za skupino Alde. Pet minut. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu Galerju, da je organiziral ta hearing, razpravo o arktičnem območju. Menim, da je v Evropski uniji in pa v parlamentu potrebno eh, sodelovati v razpravah o tem. Moramo tudi oblikovati naše lastne pobude. Potrebno je tudi jasno preučiti, kako bodo podnebne spremembe vplivali na spremenjajoče se okolje v arktičnem območju in zato so potrebne tudi uh, ocene vpliva podnebnih sprememb. Prav tako uh, bi želila spregovoriti o pravicah avtohtonih uh, ljudstev, avtohtonih prebivalcev. meidän on valittain myönnettävä että um, Eno izmed teh avtotonih prebivalcev so sami, ki so prisotni na švedskem in pa na, fic, na finskem, na naponskem. Uh, ehm, menim, da bi, morali, da bi jih morali vključiti v kakršnokoli sprejemanje odločitev o tem območju. Uh, naše delovanje do sedaj ni bilo zgledno. zgledno. Uh, veliko je še potrebno izboljšati. Potreben je na nekem dialog z sami, z Evropsko unijo in pa z državami članicami. Ne bomo mogli sprejemati političnih odločitev, brez da bi prisluhnili mnenjem ljudi, ki jih te odločitve ne posredno prizadevajo. Zanima me vaše mnenje o tem, kakšne eh, načrte imate glede tega. In tretjič, moja uh, kolegica, uh, gospa ja-, Lea Konsari, je govorila pametno, ko je govorila o ideji za razvoj centra za informacije za to arktično območje. Centr, ki bi bil podoben tistemu v Rovaninemiju na Finskem. Takšen centr bi lahko podpiral arktična omrežja. Potrebno je spostaviti obširno mednarodno omrežje. Eh, potrebno je spodbujati raziskave, tako da bi te sinergije bile za vse pozitivne. Mm, Hvala lepa. Sedaj bom moral prepoloviti čas za govor za naslednje govornike, kajti eh, veliko vas je na seznamu, imamo pa malo časa. Poročevalec mora oditi ob 11.30 in uh, pred temu moramo še prisluhniti. Sedaj pa gospod Prodi. Hvala lepa. Naj povem, da je ta seminar izredno pomemben. Predvsem zato, ker razmišljamo o naravnih virih. Ehm, Ruska federacija pogosto pod vodstvom eh, Putina nekako označuje svoj teritorij v arktičnih vodah. Lasti si morsko dno, torej gre za neke nacionalne interese in to ogroža naš dostop do naravnih virov. Zato je potrebno ukrepati. Torej, eh, ko gre za arktično območje, bi lahko bil naš pristop nekoliko drugačen. Lahko bi izhajali iz tega, da so naši viri omejeni. In uh, lahko bi si končno priznali, da smo odvisni, da so države med seboj odvisne, da smo odvisni od teh virov, ker so omejeni. Samo na ta način se lahko izognemo potencijalnim sporom. Menim, da je za arktično območje potreben nov pristop potrebujemo močne politike, ne pa samo spore o tem območju. Pa še nekaj bi želel povedati o avtohtonih skupinah prebivalcev. Bil sem na eh, tem srečanju, ki je govorilo o pravicah avtohtonih ljudstev. In mislim, da bi tudi v tem smislu lahko bilo artično območje priložno za nek nov pristop lahko bi se potrudili, da te skupine primerno vključimo v proces odločanja. In na ta način bi lahko nadoknadili oziroma popravili tiste slabe prestope, ki smo jih imeli v preteklosti, ko smo preprosto toptali pravice teh avtohtonih ljudstev. Hvala lepa, pa gospa Rospah. Hvala lepa. Sama prihajam iz, in, iz ene izmed teh držav, ki mejijo na to arktično območje. Prihajam iz Danske Dansk, Dansk, uh, in kot veste, Grenlandija je del uh, arktičnega območja. Vendar pa je Grenlandija zavrnila možnost članstva v Evropski uniji. Na Grenlandiji so sedaj našli nafto. Uh, In eh, nekako se sedaj Grenlandija obrača k ZDA in ne k Evropi. Obstaja cela vrsta držav eh, v tem območju, In uh, samo malo izmed teh držav je članic Evropske unije. In zato se sprašujem, kakšen vpliv sploh lahko imamo tukaj. Bila sem tudi v kan Kanadi in sem. Uh, se je pozanimala o možnosti možnih pomorskih poti in uh, takrat so mi povedali, da načrtujejo določeno pobiranje pristojbin, če bi se uresničile takšne poti. Torej, dobro se mi zdi, da razpravljamo o tej temi, ampak menim, da kot Evropska unija nimamo veliko možnosti karkoli odločati o tem območju. Hvala. Hvala lepa, gospod Rospah. Gospod Taler. Eh, eh, ta razprava se mi zdi zelo zanimiva in podpiram čim bolj usklajeno politiko evropske unije do arktike predvsem pa tudi aktivno politiko ker vidimo da so ostali partnerji zelo pojačali svoje aktivnosti do tega področja. imel bi vprašanje za oba eh, profesorja ali obstaja študija oziroma imate svoje mnenje o tem koliko bo ta povečan promet v Arktiki prispeval k nadaljni talitvi arktičnega ledenega pokrova. Vemo, kako je to v Alpah, kjer so smučišča, kjer je veliko tega prometa, se ledeniki še hitreje talijo. Ali obstajajo, drugo vprašanje, ali obstajajo pod ledom Arktičnega morja otoki, ki še niso pod suverenostjo neke konkretne države, in bi lahko služili kot baza za večje onesnaževanje Arktike oziroma za njeno toplitev, ko bodo enkrat prišli izpod ledu. Hvala lepa. Eh, e Hvala lepa. Se gospod Tenok. No, deloma so moja vprašanja že bila zastavljena, kajte tudi mene je eh, zanimal status Grenlandije, ravno sem o tem naspravil z gospora Rosbach. Um, oni še vedno dovoljujo, da se njihova zunanja politika določa strani Danske, so odvisen teritorij, ampak eh, težijo k neodvisnosti. Torej, to, da jemljemo Grenlandijo kot. Uh, samo v sebi umevno oziroma da to počne Danska, to več ni pravilni pristop. To je tudi edini teritorij, ki je izstopil iz Evropske unije. In pa druga pripomba, tukaj gre za to, kar je povedal član GUE, da bi si naj prizadevali za ohranjanje naravnih virov v arhičnem območju zakaj bi ohranjali vire, ki so pod morskim dnom, če so ti viri nam na razpolago? Eh, zakaj bi bilo slabo, če bi to lahko rezultiralo v cenejši energiji za naše prebivalce? Eh, to, da bi imeli sedaj nekakšen naravni rezervat, eh, se mi zdi absurdno. Seveda mora biti črpanje teh virov pravno urejeno in mora potekati v obliki sodelovanja In uh, zanima me, ali je analogija pogodbe za Antarktiko lahko tukaj analogna, vendar pa menim, da to ni možno. Potem tudi ideja o tem, da bi nehali vrtati nafto na morju, to se mi zdi nekoliko neumna ideja, kajti ne bomo mogli reči Kanadcem, Američanom ali Rusom, da ne smejo črpati nafte iz območja, ki je polno teh naravnih virov in uh, ti viri bodo v prihodnosti še kako potrebni tudi za nas. Hvala lepa. Sedaj pa damo besedo strokovnjakom, tako kot so nastopali na začetku in prosim, da se vsak drži petih minut. Eh, seveda pa poskrbite za to, da boste odgovorili na vprašanja, ki so vam bila osebno eh, zastavljena. You, Najlepša hvala. Rad bi odgovoril vsaj na dve vprašanji in eno teh vprašanj se nanaša na koncept boja za vire oziroma za tekmo za vire. To je prihodnost Arktike. Mislim, da ta koncept ni pravilen. Razlog za to je, da tekma za vire pomeni, da imamo tekmovalce, ki začnejo s tekmo za nekaj, kar do sedaj niso imeli in kar nikomor ne pripada. V tej regiji pa imamo vire, ki spadajo pa države, ki mejijo svojimi obalami na to regijo. Torej, zakaj je torej bi obstajala tekma? To je moje prvo vprašanje. Gre za lastnino v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom. Torej, tekma oziroma boj za vire ni pravilen pristop v tej regiji viri obstajajo in ti so lastnina obaljnih držav. In še drugo vprašanje. To je povezano z vprašanjem, če imamo sistem upravljanja, potrebujemo dodatne zakone, mednarodna pravila za to regijo. Potem pa imamo še razpravo o tem, če potrebujemo posebno pogodbo za arktično območje. ki bi bilo izuzeto iz mednarodnega morskega prava, o katerem so se dogovorile države. Arktični ocean je enkraten zaradi tega, ker ima morski led. Morski led pa ne pozna mednarodnega prava. Konvencija o morjih ima več kot 300 členov. En člen določa led, vendar pa nimamo nobenih zakonov v zvezi z morskim ledom. Naj povem še enkrat. Če morski led obravnavamo kot ozemlje, če tam pristajamo z letali, če imamo tam raziskovalne centre, v oceanu, potem je res, da ima led značilnosti kopnega, vendar pa je istočasno voda. Torej služi obema namenoma. Dolgo časa tega območja niso prečkale ladje, danes pa to območje prečka kar nekaj let, eh, ladij na leto. Zato to lahko imenujemo odprto morje v skladu z pravom. V 60. in 70. letih je bilo veliko razprav o tem, kaj je morski let in kaj ni. Na to razpravo smo malce pozabili. Torej imamo kar nekaj načel, ki jih izvajata Rusija in Kanada. V obeh državah potekajo razprave o tem, če bi morski let morali obravnavati kot kopno oziroma ozemlje. Kratko in jedrnato. Vprašanje se glasi, kaj je morski let in če ta lahko sproža spore. Ne vem. Najlepša hvala, gospod profesor. Sedaj ima besedo gospod Ingi Munarcem. Pet minut. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše zelo zanimive pripombe. Rad bi povedal nekaj v zvezi z obstoječimi pravnimi okviri. Imamo konvencijo morjih, to je najpomembnejši okvir za arktično območje. Kot sem že povedal v moji predstavitvi, obstaja dvoumnost glede tega. Mislim, da bi morali gledati predvsem naprej, torej na leto 2013, 2014, to je zelo pomembno leto, kaj ti gre za Dansko, ko se bo odločala o Grenlandiji in pa tudi Kanada bo verjetno takrat zahtevala eh, določeno ozemlje. To bo zelo zanimivo, kaj ti te dve zahtevi se bosta pokrivali. Tudi Rusija ima svoje zahteve. Tudi sam mislim, da ni prav, ko govorimo o tekmi v Arktiki, kaj ti to nekako zveni kot kolonistična retorika. Obstajajo pa seveda potencijalni spori, teh ne moremo um, kar črtati. Ko gre za vprašanja morskih meja. In pa vprašanje Grenlandije. To je zelo zanimivo vprašanje. Kaj se bo zgodilo s tem otokom? Kaj ti tukaj gre tudi za vprašanje statusa Evropske unije? Danska in Finska sta tukaj zainteresirani državi. Švedska pa nima obale v arktičnem območju. Čeprav se bo sestalo teh pet držav, niso vse neposredno udeležene. Komisija je prosila za status opazovalca v svetu arktičnih držav. Rusija pa meni, da je bolje, če imamo čim manj držav udeleženih. Torej, noče, da bi se tukaj mešali še Evropska unija, Kitajska ali NATO. Tudi to je zelo zanimivo vprašanje. Veliko vas je omenilo tudi pravic avtohtonega prebivalstva, tukaj imate seveda prav, njihova moč raste, seveda jih ne bomo izključili, veliko predstavnikov bo udeleženih in to spada tudi pod vprašanje upravljanja s tem območjem. Ko se je stalo pet arktičnih držav, je to vprašanje bilo zelo eh, vidno. In uh, avtohtono prebivalstvo je zelo zamerilo, da se jih ni vključilo v pogajanja in razprave. Uh, Druga vprašanja mislim, da so bila bolj namenjena vam. Nisem namreč strokovnjak za tehnično vprašanje v zvezi, ko gre za ozemlje na tem območju. Vseeno pa, glede na to, da govorimo o Evropski uniji, ima Evropska unija tudi svojo vlogo zaradi čeznacionalnih procesov. Zato imate tukaj prav, ko govorite o vlogi Evropske unije, ko gre za podnebne spremembe, in ko gre za morsko politiko, ko gre za morske poti, kaj ti Evropska unija je zelo odvisna od trgovine, kot tudi ZDA. Zato bo zelo pomembno, da bo Evropska unija sodelovala. Če, eh, čeprav nima Evropska unija neposrednega dostopa in ne sodeluje v arktičnem svetu zaenkrat, mislim, da tega ne moremo izključiti dolgoročno gledano. Verjetno bodo v prihodnosti tudi sodelovali Kitajci in Japonci in bodo sodelovali v pogajanjih, ko bo šlo za to regijo. Zato je bolje, da vzpostavijo mehanizem, da se upošteva tudi njihova mnenja na najvišji ravni. Najlepša hvala. Grazie, eh, eh. Najlepša hvala, profesor Inge Munarcon. Sedaj pa ima besedo gospod Reynolds iz komisije. Samo tri minute imate na voljo, nažalost. Najlepša hvala. Skušam bom biti kratek. Najprej nekaj v zvezi z vprašanjem upravljanja. Stališče komisije je naslednje. Konvencija UNCLOS je za nas referenčna točka. In leta 2008 smo se dogovorili, da bomo nadaljne odločitve v zvezi z upravljanjem sprejemali na podlagi te konvencije. Torej, da bomo uporabili že obstoječo uh, zakonodajo, namesto da bi sprejemali nove pravne inštrumente. Obstaja pa veliko vrzeli, še posebej, ko gre za okoljska vprašanja mislim, da se strinjamo o tem, da pogodba, takšna kot jo poznamo na Antarktiki, ni opcija, zaradi tega, ker tega ne podpira nobena arktična država in pa tudi zaradi tega, ker imamo velike razlike med Antarktiko in Arktiko, kot smo že omenili. In še vprašanje vloge, informacij, ocen, študij in tako dalje. Če bi potrebovali nekaj podobnega, kot je mednarodni panel za podnebne spremembe, tudi na področju Arktike. Tukaj lahko povem, da že imamo zelo dobro infrastrukturo za sodelovanje, ko gre za raziskave, za evalvacije, ocene in tako dalje, še posebej znotraj delovnih skupin Arktičnega sveta. Mi želimo sodelovati v teh dejavnostih in prispevati k njihovemu delu. Radi bi videli, kako bo to delovalo, preden bi vzpostavili nove strukture, zato da bi se izognili podvojevanju. Mino, uh, omenili smo tudi artični center, razprave še potekajo, mislim, da bomo imeli še nadaljne razprave v Bruslju konec tega meseca in seveda se za to zelo zanimamo. Veliko govornikov je omenilo tudi avtohtono prebivalstvo. Kaj ta ljudstva želijo, kaj lahko Evropska unija za njih stori? Nekaj odgovorov na to smo že dobili. nekdo je omenil, da gre predvsem za izboljšanje dialoga, da jim prisluhnimo, da zagotovimo, da se upošteva tudi njihova vloga pri oblikovanju evropske zakonodaje in da se z njimi posvetujemo. Poštevati je treba tudi njihovo vlogo v arktični svetu, kajti. imajo zelo pomemben status v arktičnih inštitucijah, to je treba spoštovati. Mislim, da nisem uspel odgovoriti na vsa vprašanja, vendar pa bom tukaj zaključil. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Reynolds. Sedaj pa ima besedo gospod Galer za zaključne besede. Rad bi se zahvalil za vse predstavitve naših strokovnjakov. V razpravi smo videli, da je nekaj postalo, neko vprašanje postalo bolj jasnih. Videli smo tudi, v katero smer se želimo razvijati. Evropska unija ni neposredna zainteresirana stranka, ko gre za obalne države, vendar pa želimo vseeno sodelovati zaradi tega, ker smo tam odeleženi, ker želimo sodelovati pri naših dejavnostih znotraj okvirnih programov zaradi pravil naših ladij, zaradi ribiških ladij, tovornih ladij in pa tudi zaradi tega, ker to neposredno vpliva na našo zakonodajo. Imamo tudi naše lasne interese v Arktiki, omenili smo že podnebne spremembe, naprimer tam podnebne, do podnebnih sprememb prihaja še hitreje kot drugot. Tudi to je zelo pomembno vprašanje, torej varstvo okolja. Evropska unija se zelo zauzema za varstvo okolja, kot tudi vse druge države v tej regiji. Ko razpravljamo z Jacqueline McLeod v zvezi z okoljskimi vprašanji, um, razpravljamo tudi o tem, torej 15. septembra se bomo z njo sestali in takrat se bomo poglobili še v ta okoljska vprašanja. Omenili smo tudi avtohtono prebivalstvo, kot so sami v Evropi in niti v Kanadi, v ZDA. Varstvo okolja in njihov življenjski stil je nekaj, kar je kompatibilno. Zato je treba upoštevati tudi njihove zahteve za trajnostni razvoj. Slišal sem od predstavnikov, da ne živijo v muzeju, da želijo videti tudi razvoj v njihovih regijah. To je seveda pomembno za avtohtono prebivalstvo in pa za neavtohtono eh, prebivalstvo, ki živi v tej regiji. Zato imamo tukaj zelo pomembne izzive glede črpanja virov v tej regiji. Seveda tudi mi delimo interes, ko gre za nafto in plin, to je jasno. Potrebujemo pa zelo visoke standarde na področju varstva okolja in k temu pritegniti tudi Norveško in Islandijo, kajti tudi ti dve državi poznate zelo visoke standarde, ko gre za varstvo okolja. Zato sem prepričan, da bomo tukaj zelo dobro sodelovali, kot tudi z našo partnerico Rusijo ki mogoče vedno ne spoštuje teh standardov, vendar pa jih je treba pritegniti tudi v, k sodelovanju v tej regiji, zato da lahko tam resnično vzpostavimo visoke standarde varstva okolja. Z političnega vidika sem prepričan, da mora komisija dobiti status obavzavalca v arktičnem svetu. Imamo namreč države, ki imajo status opazovalca in ki so zelo daleč od te regije. Zato menimo, da bi bilo prav, da bi tudi Evropska komisija dobila status opazovalca, da bo lahko sodelovala na področju kot so raziskave, ladijski promet in tako dalje. Zato eh, je smiselno, da bi tam sodelovala tudi Evropska unija, kajti pristojnosti ima unija na nekaterih področjih, o katerih razpravljajo v tem svetu seveda ne moremo primerjati Antarktiko z Arktiko, kajti tam imamo ek ekskluzivna gospodarska območja. Zato obstaja veliko razlik, zato ne moremo govoriti o pogodbi, ki bi bila podobni pogodbi o Antarktiki. In še zadnja točka mislim, da se tukaj strinjamo vsi in to je, da se vsi strinjamo o tem, da tam ne želimo nobene militarizacije, da ne želimo nove hladne vojne in da. Zato menimo, da ne želimo nobenih vojaških dejavnosti v tej regiji v kakršnikoli obliki. Najlepša hvala upam, da bomo z razpravo lahko nadaljevali kot poročevalec. Sem pripravljena sodelovanje s poročevalci v Senci. Zelo dobro sodelovanje že obstaja. Če želijo sodelovati tudi drugi kolegi, so seveda vedno dobrodošli. Najlepša hvala. Grazie, l'onorevole Galer. Najlepša hvala, gospod Galer. Najlepša hvala vsem strokovnjakom. Rad bi povedal naslednje v zvezi s tem vprašanjem. Od 13. do 15. septembra bo prišlo do konference v Evropskem parlamentu, ki jo bodo organizirali poslanci arktičnih držav. Vsi zainteresirani lahko seveda sodelujejo na tej konferenci. Poročilo gospoda Galerja pa bomo predstavili na seji 26. in 27. oktobra. Najlepša hvala. Tem lahko gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Izvolite, gospod Atkins, postopkovno vprašanje. Rad bi izkoristil vašo prijaznost in poudaril vprašanje, kaj ti ne vem, kaj bi storil glede tega moj kolega gospod Karim je tesno povezan s Pakistanom in ta se je sestal v Evropskem parlamentu s kolegi, ki so pokazali zanimanje za situacijo v zvezi s poplavami v Pakistanu, kajti srečali se bodo naslednji teden z zunanim ministrom in govorili bodo tudi o tem, ta točka je na dnevnem redu. Zato sem želel to povedati na današnji seji v našem odboru, glede na to, da je ta situacija zelo nujna v, v Pakistanu in če moramo sprejeti kakšne nujne ukrepe. Zato me zanima, gospod predsedujoči, če bi v bližnji prihodnosti lahko to obravnavali pod točko o nujnih zadevah v Štrasburu. Ne vem, mogoče, mogoče bi lahko to dosegli, kajti veliko kolegov je zelo zaskrbljenih zaradi te situacije in eh, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi kaj ukrepali glede tega. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. storili bomo vse, kar lahko, da dodamo to točko na dnevni red naše seje. Naprej na zasedanju je predvidena točka v zvezi s tem vprašanjem. To bodo obravnavali tudi na seji odbora za razvoj, ko bodo govorili o človekoljubni pomoči. Seveda pa se strinjam z vami, da gre za resno situacijo. To bomo seveda obravnavali na plenarnem zasedanju in na odboru za razvoj. Najlepša hvala. Naslednja točka na dnevnem redu je točka 5, krepitev OVSE in vloga Evropske unije. 22. julija smo to že obravnavali. tudi mm, predstavitev je bila na to temo. Ovse je oblikoval zelo pomembno vlogo, ko gre za vzpostavljanje varnosti v strukturi e, sodelovanja Euroatlantika in Euroazije. Kazahstansko predsedstvo je sklicalo nov vrh OSEJA decembra, kjer želijo določiti vlogo, razviti bolj prožne mehanizme in pa tudi poglobiti verodostojnost te javnosti in aktivnosti te organizacije. Mi želimo seveda spodbuditi in sodelovati v tej razpravi. zato, da bo lahko Evropa sodelovala na vrhu v Astani in sodelovala pri tem, da bi okrepili vlogo organizacije OVSE. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Rovčku da bo predstavil najpomembnejše vidike besedila svoje resolucije. Gospod Rovček, najlepša hvala, gospod predsednik. Ko ste že povedali, je OVSE v zadnjih 35 letih postal zelo pomemben del evropske, euroatlantske varnosti in euroazijske varnosti. Mislim, da je ta organizacija nenadomestljiva. V njej sodelujejo države od Vancouvra do Vladivostoka, torej iz ameriškega kontinenta imamo Kanado in ZDA, potem imamo države Evropske unije, Rusijo in pa bivše sovjetske države. To je enkratno. Kar je enkratnega pri tem in kar se je skazalo v zgodovini, je ta trojna razsežnost OVSE-ja, torej vojaška razsežnost, gospodarska razsežnost in pa seveda razsežnost človekovih pravic. Če si pogledate krize, ki smo jih uvideli, zadnja v Kirgiziji, bi lahko rekli, da se je zopet izkazalo, da OSE lahko tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Seveda se je svet spremenil v teh 35 letih. Imamo nove grožnje varnosti, organiziran kriminal, terorizem, grožnje na internetu, trgovanje z ljudmi, veliko je treba govoriti tudi o energetski varnosti. Imamo tudi druga pomembna vprašanja. Prepričan sem, da lahko ovse tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Zato smo sprožili krvski proces leta 2008. Tudi ruski predsednik je želel, da bi razpravljali o evropski varnosti. kazastansko predsedstvo pripravlja vrh v Astani, torej 35 let po konferenci v Helsinkih. S tem se strinjam in mislim, da moramo o tem tudi razpravljati, torej kakšna mora biti vsebina tega dokumenta, kakšen bo odziv Evropske unije in kako se bodo odzvale naše inštitucije. Še posebej Evropski parlament. Resolucija povdarja pomembnost, da ohranimo ravnovesje med temi tremi razsežnostmi, torej politično-vojaška, gospodarska in pa humanitarna razsežnost. Omenil sem tudi že, da je pomembno, da premislimo o tem, kako bi lahko naprej razvijali vsako od teh razsežnosti še posebej pa gospodarsko okoljsko razsežnost, še posebej zaradi varne skrbe z energijo in pa zaradi drugih okoljskih vprašanj. Imamo tudi dodano vrednost pri vojaški razsežnosti. OVSE je v preteklosti odigral zelo pomembno vlogo, naprimer pogodba o obroženih silah, pogodba o odprtem nebu, Dunajski dokument in tako dalje. Imeli pa smo tudi nekaj ovir v preteklosti, naprimer konflikt v Gruziji, nerešeni spori v Pridnesterju, v Kaukazu in tako dalje. Vendar pa je ta vojaška razsežnost tudi zelo pomembna in je zato tudi del naše resolucije. Razpravljati moramo tudi o tem, kako lahko na boljši način dosežemo skupne cilje. Razpravljati moramo tudi o prispevku parlamenta v tem procesu. Na podlagi mojih lastnih izkušenj pa bi morali razmisliti tudi o tem, kako bi lahko okrepili naše odnose v parlamentarni skupščini z OVSE. Mogoče bi lahko tukaj okrepili naše sodelovanje v tej skupščini. V resoluciji predlagam tudi, da bi svet moral povabiti na vrh tudi predsednika Evropskega parlamenta. Torej, s tem sem eh, predstavil ta dokument, deklaracijo, gre za razprava odprte narave, veselim se vaše, vaših prispevkov do 13. septembra lahko ložimo amandmaje, 5. oktobra pa bomo glasovali o resoluciji. Najlepša hvala. To je vse, kar sem želel povedati v vodni izjavi. Hvala lepa, gospod Rovček. Gospod Šulc nadaljuje za tri minute. Izvolite. Ähm, ich bedanke mich ähm, für die möglichkeit hvala lepa kot poročevalec v senci bi želel še bolj podrobno predstaviti nekatere pristope. Najprej bi se zahvalil za predloženo poročilo, ki gre v pravilno smer. Namreč eh, gre za razmislek o tem, kako lahko Evropska unija prispeva k na zaupanju zgrajenem sodelovanju med vsemi evropskimi državami. In uh, veliko podobnih pogledov ima s poročevalcem na delo OVSE. Um, ta organizacija je imela v začetku predvsem varnostno dimenzijo. In eh, morda bi lahko to mrežo uporabili za to, da bi tudi v bodoče reševali eh, morebitne mednarodne konflikte. Sedaj, ko OVSE-ju predseduje Kazahstan, bi lahko še toliko bolj spregovorili o tem, kaj ti danes eh, prihaja do sporov tudi na evropskem kontinentu oziroma tam, kjer je lahko ovse učinkovit inštrument in bi to tudi morala biti. E, omenili ste konflikte, ki so se pojavili v nedavni preteklosti. Potem tretja točka, strinjam se tudi glede tega, kaj ste povedali glede okolja. Morda bi morali razmisliti o tem, da bi okrepili mehanizem OVSE za skupno delovanje eh, v smislu zaščite podnebja in boja proti podnebnim spremembam. Obstaja pa neka točka, kjer eh, se ne strinjam s poročevalcem. Gre za odnos med OVSE in pa organizacijo NATO. Razmisliti moramo o tem, ali ne bi bila ravno OVSE tista organizacija, kjer eh, bi sodelovanje evropskih držav, držav članice Evropske unije in pa drugih držav, da bi torej eh, to sodelovanje postalo resnično zavezujoče in da bi se s tem zmanjšala vloga NATO. Hvala lepa. Zdaj pa tri minute, gospod Kirilov. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil tudi gospodu poročevalcu za zelo uravnovešeno, uravnoteženo poročilo in za tudi pravočasno poročilo z dobrimi idejami o temeljnih točkah. Namreč, ko govorimo o krepitvi vloge Evropske unije v zvezi z OSEM. V zadnjih letih seveda nas je nekoliko zaskrbela manjša vloga EU v tem kontekstu, ampak hkrati se zavedamo, da moramo dejavno sodelovati eh, še toliko bolj od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe vloga EU mora biti okrepljena v tem kontekstu. Preden nekaj konkretno spregovorim o teh zadevah, naj omenim samo še tole. E, okrepiti je treba tudi ovse s pomočjo pomembnejše vloge Evropske unije in poročevalec je dobro povedal, da e, je pomembna večja vloga Evropske unije, ki pa s tem ne sme zmanjšati pomembnosti OVSE-ja. Prav nasprotno se mora dogajati. Za nas in to ne velja le za Evropsko unijo, ampak za vse države članice, torej je politično-vojaška dimenzija zelo pomembna. V nekaterih regijah so stvari zelo zapletene. V šestem odstavku se omenjajo obstoječi konflikti, seveda med njimi je najpomembnejši tisti v Gruziji v letu 2008, torej med Rusijo in Gruzijo. Potem pa govorimo tudi o Pridnesterju in zgornjem, zgornjem Karabahu kot je bilo že podarjeno tudi v drugih poročilih, tudi v mojem o Južnem Kaukazu, smo tam rekli posod, da Evropska unija mora igrati večjo, pomembnejšo vlogo v teh zadevah in tudi, da mora sprejeti nekatere pobude, predstaviti pobude unije v zvezi s temi območji. Vse to je pomembno tudi za gospodarsko-okoljsko dimenzijo in tukaj bi lahko morda dodali še eno besedo desetemu odstavku, namreč da bomo spodbujali regionalno sodelovanje med državami v ustreznih območjih in to bi nam omogočilo, da tudi spodbudimo neko oziroma oblikujemo neko dodatno zaupanje, kajti zelo pogosto iz zgodovinskih ali drugih razlogov zaradi konfliktov in tako naprej se te države ne želijo uh, udejstovati v takšnem sodelovanju in morda bi bil to dober instrument za, za to, da omo, uh, izboljšamo atmosfero in tako naprej. Kar pa se tiče človekoljubne dimenzije, dobro je opisana tukaj, morda pa bi lahko bolj poudarili uh, status razseljenih oseb in beguncev. In tukaj bi morda lahko na ta način prispevali k večji vlogi Ovseja in jo okrepili, kar pa je seveda bistveno, ko govorimo o novih pristojnostih Evropske unije v okviru Lizbonske pogodbe, je to, da moramo prezeti na se več odgovornosti in bolj sodelovati, bolj dejavno sodelovati v teh procesih. Če pogledamo skupino Minsk, vidimo, da tam že obstaja eh, mandat Evropske unije. Zdaj pa gospod Žel za tri minute. <clears throat> Gospod predsednik, Torej, e, poročilo je zelo dobro napisano in zanimivo. Ko govorimo o krvskem vrhu in krvskem procesu, ki je spodbudil, eh, ki je bil spodbujen strani Ruske federacije, potem pa smo imeli še pregledno konferenco na Dunaju lani in, in vladno konferenco OVSE, ki je okrepila krvski proces. Krvski proces je oblikoval novega duha v okviru med državami in to moramo izkoristiti zaradi tega, da bomo prišli do večje učinkovitosti organizacije. Toda, hkrati moramo okrepiti tudi eh, razprave o tem, kako se odzvati na nove izzive, do katerih prihaja in ki so tudi našteti v osnutku resolucije. Tukaj govorim o skupni varnosti in še posebej težavnem eh, področju, ki eh, zadeva nadzor nad eh, trgovanjem z orožjem. Ko govorimo o krpskem procesu, ki ga izvaja OVSE, z njim naj bi izboljšali varnost in se odzvali na varnostne grožnje in eh, danes, morala, danes lahko ocenimo pozitivno razvoj dogodkov na tem področju. Hkrati pa mislim, da bi, eh, bilo, da bi ta dialog moral biti, eh, potekati na več ravneh in se ne osredotočati samo na varnostna vprašanja. Nekateri Nekatere države članice pa se osredotočajo predvsem na to. Še ena zadeva, kar se tiče mehke varnosti, je namreč ta, da videli smo to na vrhi, vrhihovih v Astani pod kazahstanskim predsedstvom in to je bil velik uspeh. Ta vrh bi moral potekati na podlagi nekega zelo širokega in obsežnega dnevnega reda in eh, na tem vrhu bi bilo treba sprejeti ustrezne, zelo jasne zaveze. Podeljen bi moral biti ustrezen mandat, jasen mandat organizaciji za, v obliki jasnega akcijskega načrta. In tukaj mislim, da se strinjamo eh, v okviru, eh, torej med držav, evropskimi državami, glede ministerskega sveta, in glede drugih oblik združevanja. Vidimo, da so države članice vedno bolj eh, zainteresirane za sodelovanje, za delovanje v teh okvirih in eh, o tem bi bilo morda več treba povedati v osnutku resolucije. Pa še ena stvar, ki bi jo rad dodal. Mislim, da bi morali usmeriti proces tako, na tak način, da bo astanski vrh resnično dal neke oprijemljive rezultate. Če tam ne bo nikakršnih rezultatov, bo to ogrozilo obstoj oziroma delovanje organizacije. Hvala lepa. Hvala, gospod Žeb. Gospod Tenok za tri minute. Uh, thank you, Mr. Chairman. My Hvala, gospod predsednik. Čestitke gospodu Ravčku za uravnoteženo, dobro poročilo. Pred nekaj leti sem sodeloval v kampanji za podporo eh, kazaškega, kazahstanskega predsedstva. Namreč britanska vlada je bila takrat proti in zdaj jim čestitam za to, ker jim je uspelo. Ovse je zanimiva zver, če lahko tako rokoje rečem, ne, ne bi želel pre, preveč uh, precenjevati njene pomembnosti, ampak vendarle ima pomembno vlogo, kar se tiče varnosti in tudi spodbujene demokracije. Pomemben je seveda urad ODIHR v Varšavi uh, in eh, opazovalni uradi. In še posebej je to pomembno stališča oranžne revolucije v Ukrajini. Kajti takrat v tistem času uh, je to blagodejno vplivalo na situacijo. Uh, ampak vendarle, torej, štejem OVSE kot pomembno organizacijo, uh, ki omogoča, da se nekatere države, predvsem v Srednji, Srednji Aziji, uh, usmerjajo proti demokraciji na ustrezen način. Potem so tu seveda nekatere konkurenčne organizacije, to je treba povedati, recimo v Aziji, kjer so nekatere, eh, nekatere konfliktne situacije, ravno kar se tiče eh, konkurenčnosti pri eh, upletenosti. Imamo nekatere organizacije, ki so bolj proruske, recimo na kitajskem in tako naprej. Ampak vse to zagotovo ima pomembno vlogo, čeprav lahko včasih paralizira in, in je nasprotno vlogi OVSEA. ni bila nikjer omenjena Belorusija. To je problematično, eh, kajti ta država je še daleč od demokracije, ampak mislim, da je to zelo pomembno, da je zelo pomembna. Eh, po drugi strani pa organizacija odlično deluje na Južnem Kaukazu, v Moldovi, v Pridnesterju in tako naprej. Eno, eno od mojih vprašanj in tega ni v poročilu, morda bi pa poročevalec to premislil, je Eh, bilo vprašanje v zvezi z opazovalci iz te hiše v državah članicah OSEA, ki so že članice, včasih smo govorili o trojki, torej da bi imeli delegacijo OSEA, eh, Evropskega parlamenta, eh, parlamentarne skupščine in s, s, ali pa sveta, oziroma torej da bi imeli trojko opazovalcev. Namreč delegacije Evropskega parlamenta so vedno nek partner v ozadju kajti parlamentarci eh, OVSE-ja so vedno vodijo te delegacije. In mislim, da v, mislim, da v 24. odstavku je omenjen, eh, je omenjeno, so omenjena razmerja med parlamentarno skupščino OVSE-ja in Evropskim parlamentom. In to je ravno pomembno. Eh, eh, eh, tu, je, tu bi bilo treba dodati, zakaj, kako je pomembna upletenost poslance Evropskega parlamenta tudi v teh delegacijah. <clears throat> Hvala, gospod Tanok. In za končno besedo pa bi prosil gospoda Rovčka kot poročevalca in morda za dodatne komentarje tudi. Hvala lepa. Naj grem zdaj točko za točko. In morda pojasnim nekaj zadev. Gospod Šolc, gospod Tanok in še nekateri drugi so omenili Srednjo Azijo. Mislim, da je to območje, v katerem je ovce in to je bilo spet eh, potrjeno s kirgiško situacijo, kjer bi lahko ovce igral še večjo ulogo, kot jo že igra. Eh, tukaj je tudi eh, s tem, Lahko razložimo tudi, zakaj je danes Kazahstan na mestu predsedujoče države. To nalogo je dobil ravno zaradi tega, da bi uh, pridobil neko širšo vlogo na tem območju. Torej, to je pomembna zadeva in to bi morda lahko bolj poudarili v našem poročilu in v naših priporočilih. Kajti te stvari ne zadevajo samo Srednje Azije, držav članic OSEA, ampak imamo tudi nekatere zadeve, ki prihajajo iz držav, ki so v bližini, iz Afganistana, iz Pakistana, recimo, ko govorimo o uh, tihotapljenju drog in tako naprej. Torej, tu gre za pomembno vprašanje. Gospod Šolc je omenil okoljsko in podnebno varovanje, zaščito, res je, ta razsežnost bo v prihodnosti vedno pomembnejša, vedno bolj pomembna. Torej, če imate kakšne predloge v obliki predlogov sprememb, izvolite. Rekli ste, kjer se, kjer se ne strinjate z mano, namreč eh, v zvezi vloge NATO. Ja, povdaril sem v poročilu, da je v našem interesu, da okrepimo ovse, da je v našem interesu tudi, da okrepimo upletenost Evropske unije in njeno ulogo še posebej po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in novih inštrumentov, ki jih imamo zdaj na voljo. Ampak ne vem pa, če je v našem interesu, da oslabimo položaj in vlogo drugih inštitucij, recimo in še posebej NATO. Kajti NATO še vedno ima pomembno vlogo in mora igrati pomembno vlogo kot uh, stališča varnosti evropskih držav. Namreč mislim, da nihče drug ne more odigrati te vloge. NATO seveda ni ustrezna organizacija, ki bi igrala pomembnejšo vlogo v srednji, v srednji Aziji. Moramo pa združiti sile, OVSE, Evropska unija in pri nekaterih zadevah tudi NATO in na ta način bomo potem lahko dosegli nekatere od ciljev ki so na seznamu Oseja. Omenjeno je, omenjena je bila tudi regionalna, regionalno sodelovanje. Nisem proti regionalnemu sodelovanju, seveda nasprotno. Regionalno gospodarsko sodelovanje lahko igra zelo pomembno ne le ekonomsko, ampak tudi širšo vlogo, lahko krepi zaupanje Recimo, ko govorimo o eh, razvoju človeških virov, o turizmu in tako naprej in tako naprej. Vendar pa moramo pri tem upoštevati, da na tako velikem območju od Vancouvra do Vladivostoka je zelo težko konkretno specificirati, katere regije in tako naprej. Ampak seveda, morda bi res lahko nekoliko bolj podarili to sodelovanje. Kar se tiče učinkovitosti organizacije, s tem se posem strinjam včasih smo nekoliko zmedeni, eh, kot tudi države članice OSEA, verjetno, verjetno namreč, da pri nekaterih nerešenih konfliktih, pri nekaterih nalogah v Gornjem Karavahu, v Gruziji, v Pridnesterju, da namreč OSE ni tako učinkovit, kot bi si želeli, da bi bil. In mislim, da bi res morali delati v tej smeri še dodatno. Kar se tiče krvskega procesa, rekli ste, da bi, morali, eh, eh, da bi morali govoriti ne le o varnostnih vidikih, eh, torej ne le o trdi varnosti, ampak tudi o mehki varnosti, torej o vseh teh novih varnostnih tveganjih in tako naprej. In tu se posem strinjam z vami, namreč človekoljubna razsežnost je zelo pomembna. Vendar, to je pa tudi del odgovora gospodu Tenoku, oblikovanje, gradnja demokracije, širjenje človekovih pravic in tako naprej. To je proces. In še posebej, če gledamo stališča OSEA, je ta organizacija igrala veliko ulogo pri oblikovanju teh zadev, pri razvoju teh področji. Številne med nami, številne članice in številni med nami ne bi sedeli tukaj, če ne bi bilo tudi udeležbe uh, Helsinške Eh, listine eh, in tu gledam recimo, tu mislim na polske, češke kolege, imeli smo eh, družbena gibanja, ki so prispevala k pacu komunizma ravno na tej podlagi in tudi seveda k širitvi človekovih pravic in, in koncepta demokracije pri nas. Torej, mislim, da gre resnično za bistveno zadevo stališča Ovseja. Kajti, kot vemo, vse države članice OSEA niso povsem demokratične. Načrtovati moramo, da bomo res prišli do nekih konkretnih rezultatov in točno to je tisto, kar organizacija kot je OSE potrebuje in tu se moramo bolj zauzemati. Poskusimo torej skupaj razmišljati še v naslednjih dveh, treh tednih o tem, kako bi lahko konkretno kaj konkretnega bi lahko predlagali, kaj bi bilo konkretno v naših načrtih za to, da bi na vrhu, pa že pred, vr, eh, že pred vrhom, naš prispevek bil ustrezno, konkretno eh, oblikovan in prispeval k razpravi na vrhu. Gospod Tanok je omenil urad ODIHR. Mislim, da je pomembno, da je ta urad neodvisen. Namreč, da nihče ne more in ne vpliva na neodvisnost urada ODHR, kajti gre res za bistveno, bistven organ stališča promocije demokracije in tudi zaščite pravic manjšin. Če gledamo Srednjo Azijo, nekatere posovjetske države, ampak ne le tam, tudi recimo položaj Romov in razprave o Romih, ki jih imamo pri nas, v naših državah članicah. Torej, mislim, da je tudi to resnično zelo pomemben del dejavnosti. Kar se tiče uh, opazovalnih misij, zakaj mi igramo nekakšno podrejeno oziroma stransko vlogo, mislim, in to je tudi del koncepta, da moramo okrepiti svojo prisotnost v OVSE-ju kot, predvsem kot Evropski parlament. In zato bi tukaj predlagal naslednje da igramo večjo vlogo tudi na parlamentarni skupščini. In s tem bomo počasi, korak za korakom, prišli do pomembnejše vloge v okviru opazovalnih misij oziroma opazovalnega procesa volitev. Še enkrat najlepša hvala za vaše prispevke. Eh, veselim se tudi vaših predlogov sprememb in kot sem omenil, je rok za vložitev predlogov sprejem 14. september do podneva. Hvala lepa. Gospod Šulc bo še interveniral, čeprav je to zunaj programa. Izvolite, še dve minuti, gospod Šulc. V bistvu sem se že prejavil besedi, ampak uh, očitno ste me ne hote spregledali. Uh, zato bi želel sedaj govoriti ta predlog resolucije se mi zdi izredno pomemben. Saj uh, govori o treh dimenzijah dela organizacije OVSE. Gospod Rovček je vse to dobro prikazal. Pravilno pa je tudi to, da se opozarja na pobudo Medvedjeva, da se spodbudi krvski proces. Vendar pa razliko od nas, od Evropske unije, Evropskega parlamenta, ki želimo okrepitev dela organizacije OVS in ki se za to prizadevamo, imam pri ruski strani bolj vtis, da se gre za nekakšno eh, transformacijo organizacije OVS. In do tega moramo biti kritični. Uloga Rusije oziroma članstvo Rusije v OVSE je izredno pomembna. To, da so nekdane članice Sovjetske zveze vse v OVSE, to je zelo pomembno. Vendar pa vloga Rusije ni ravno konstruktivna. To smo doživeli pri konfliktu v Kaukazu, pri, opa pri opazovanju volitev v Čečeni in pri zadnjih občinskih volitvah, ki so jasno bile ponarejene, kar je moral priznati tudi ruski predsednik in uh, tudi ni dovolil delovanja opazovalcev OVSE. Zato moramo biti kritični, od ruske strani moramo zahtevati določen prispevek in uh, moramo zagovarjati tiste zaveze, ki jih članstvo v OVSE prinaša. Morda bi lahko to še omenili v poročilu, upam, da boste imeli razumevanje za te moje pripombe. Hvala, gospod Šulc. Ne vem, če želi poročevalec še kaj dodati. Ja, pa vsem se strinjam s tem, kar je povedal gospod Šulc. Tudi sam mislim tako, torej to je moj odgovor. Odlično, zelo učinkovit in hiter odgovor. Še nekaj v zvezi z našim koledarjem oziroma datumih, od, z datumi. Torej 14. septembra do 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 5. oktobra bomo o tem govorili in glasovali v odboru. Na plenarnem zasedanju pa je glasovanje na drugem, eh, torej na zasedanju oktobra. Naj se zahvalim še enkrat poročevalcu in vsem, ki ste prispevali v tej razpravi. Gremo na naslednjo točko dnevnega rojeda. Gre za stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, ko zgali spremenil svet in sicer v vseh oddelkih. Gospod Salafranka bo nekaj povedal o tem, je namreč poročevalec oziroma pripravljavec mnenja. Imamo precej predlogov sprememb, potem pa bomo slišali še uh, komentarje tistih, ki so vložili predloge sprememb in tako naprej. Gospod Salafranka, izvolite. Najprej je beseda vaša. Gente. Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko bi rad, preden začnemo z razpravo o tem vprašanju, povedal, da je treba najprej predstaviti okvir poglavja številka 4. Predlog komisije predvideva za poglavje zonanih dejavnosti povečanje 5,5 šest odstotka obveznosti. kar seveda pomeni 8 milijard evrov za to obdobje. Za leto 2001 pa predvidevam povečanje sredstev nič celih 7 odstotka, Ta podatek je zelo pomemben, ko gre za naše zunanje dejavnosti, vendar pa odraža, s kakšnimi pomankanji se soočamo, ko moramo izvajati naše delovanje na področju zunanih odnosov, ko gre za predvidljive ali nepredvidljive situacije. Imamo inštrument za stabilnost sredstva sredstev je več za 25 odstotkov. Sosedska politika ima več kot 19, eh, povečanje 19 odstotkov sredstev in tako dalje. Imamo tudi eh, sredstva za obnove razvoja Afganistana, Afganistan in tam imamo sredstev več za 25 odstotkov. Imamo pa zmanjšanje sredstev, vse, kar je povezano s pomočjo uh, Palestini. Tam imamo sredstvo manj za 95 milijonov evrov. Razpravljali smo o teh vprašanjih in se tudi pogajali z inštrumenti, kajti Evropska unija ima predsedstvo o pazovanjih dejavnosti, vendar pa bo Evropski parlament tudi nadzoroval delo misij. Videli smo tudi zmanjšanje sredstev v sodelovanju z državami, kot so Irak, Jemen in tako dalje, kjer je sredstev manj za 17 odstotkov. Svet je sprejel stališče in to je, da moramo izvajati proračunsko disciplino in da se prevedeva zmanjšanje sredstev za 100 milijonov evrov na vseh področjih, kot pa tudi pri, um, na področju administrativnih uh, podpor naših zunanih dejavnosti. Leta 2011 predvidevamo rezerv za 74 milijonov, svet pa istočasno želi izvajati politiko nadzora nad komisijo s tem, da bodo zmanjšali sredstva za plačilo v znesku 501 milijonov evrov. V obliki resolucije, ki jo imate pred seboj, predlagam, da moramo zagotoviti naše zunanje dejavnosti Evropske unije s tem, da seveda spoštujemo naše obveze, ki smo že sprejeli. Istočasno pa se zvedamo seveda tega, da mora ta služba za zunanje dejavnosti vsebovati tudi potrebna sredstva. Vse to moramo poštevati in eh, to seveda v okviru proračunske discipline. Proračunski postopek je postopek, kot veste, takšen, ki konča vedno v odboru za proračun. Potem si bomo pogledali seveda predloge sprememb. Lahko bi seveda rekel, da sprejemam vse predloge sprememb kolegov, vendar pa bi bilo to prelahko, vendar pa to ne bi bilo resno. Kaj ti tukaj želimo seveda upoštevati vsa odprta vprašanja, ki so jih postavili naše kolegi in seveda to nekako uskladiti z resnim delom na tem področju. Istočasno želimo spostaviti ravnovesje na področju proračuna in seveda če bi s tem zahtevali več sredstev in odbor za proračun bo seveda imel zadnjo besedo in bo zmanjšal sredstva, ne da bi seveda upošteval naše želje. Ne bi rad zavračeval s to razpravo, rad bi slišal mnenje naših kolegov, vendar pa bi vseeno rad povedal nekaj v zvezi z resolucijo. Tukaj imamo sedem predlogov sprememb. Mislim, da lahko sprejmem večino teh predlogov. Zdijo se mi seveda razumni, ne vem, če je tukaj gospa Brandt, vendar pa bi rad povedal nekaj v zvezi z, z predlogom Smeriška 2 in da lahko seveda tega sprejmem, če bomo to vključili v kontekstu, kaj ti. Ja. Zunanja politika mora seveda vsebovati tudi preprečevanje konfliktov. Seveda bom upošteval vaš predlog spremembe v obliki ustnega amandmaja, zato da lahko to vključimo v besedilo resolucije. Gospod Valteri je tudi uložil dva predloga sprememb. Eden teh se nanaša na, na seveda strogo in natančno izvajanje proračuna. in lahko seveda sprejmem te predloge sprememb. Seveda, vedno, če lahko spoštujemo naše obveze, tudi gospod Kukan je vložil predloge sprememb, ki jih lahko sprejmem. Vedno, ko govorimo o proračunu, je seveda treba poštevati tudi zneske. Imamo 52 predlogov sprememb, 34 sem jih podpisal z gospodom Valterijem. 52 predlogov sprememb imamo in 80 odstotkov letih je seveda vključenih v predlogih sprememb, ki sva jih uložila z gospodom Valterijem. Najpomembnejše točke so to, da moramo upoštevati sredstva namenjena za zonanjo politiko, vendar pa, ko gre za vprašanje nujnih ukrepov, kar je zelo kočljivo področje in zato mislim, da je treba ohraniti pristojnosti Evropskega parlamenta in glede pogajanj z gospodom Brokom Ferguson in tako dalje, smo videli, da bi morali pojasniti ukrepe za transparentnost, ki jih bodo razvijali v drugih inštitucijah, ko bodo črpali iz proračuna. Zato moramo zagotoviti rezervo, da bomo lahko zagotovili, da lahko tudi Evropski parlament izvaja svoj nadzor. Predlagamo tudi povečanje sredstev za dejavnosti, ko gre za podpiranje eh, delovanja palestinskih oblasti, kar je seveda pomembno za mirovni proces posvetovali smo se s komisijo in komisija je dejala, da bo realna situacija seveda drugačna, kot jo prejemo, zato mislim, da je prav, da povečamo sredstva. Ko gre za misije opazovanja volitev, kot sem že dejal, gre za inštrumente, ki so ene najpomembnejših Evropskega parlamenta. Vodje teh misij so, so člani tega odbora. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bi jim delali medvedjo uslugo, če bi seveda zmanjšali sredstva v primerjavi z prejšnjimi leti. Rad bi seveda povdaril, kako zelo pomembna je politična prioriteta, ko gre za takšne dejavnosti. Ravno tako, ko gre za postavko v zvezi z inštrumenti za zaščito človekovih pravic po svetu, tukaj ne sme priti do nobenega zmanjšanja, niti za administrativne stroške, niti eh, v, pri eh, drugih vprašanjih, ki se sprožajo v tej razpravi. Zato želimo sredstva povrniti na prejšnjo raven. Potem imamo tukaj še vprašanje administrativnih izdatkov. Komisija je tukaj predlagala zmanjšanje sredstev za 24 milijonov, mi predlagamo 7,5 milijona. To se mi zdi zelo razumno. Želimo ohraniti seveda tudi določeno vredostojnost. Rad bi tudi spomnil kolege, da je komisija zavrnila vse pilotne projekte, ki so jih predstavili kolegi pročevalci v Senci in zato je gospa Jetenmaki tudi predstavila naslednje projekte. V tem trenutku lahko izrazimo nezadovoljstvo glede tega, da komisija še ni oblikovala proračun za delovanje Evropske službe za zunanje delovanje. zato bo celoten proračun za leto 2011 označen s tem problemom. Zato želimo pozvati komisijo, da to čim prej reši. Imamo tudi predloge sprememb, ki bi jih rad tukaj še omenil in pri, glede njih bi rad slišal mnenje komisije gre za presnebe 5003 gospe Hautale, ko govori o možnosti, da bi imenovali posebnega odposlanca za Tibet. Sam imam svoje lasno mnenje, zato bi rad slišal mnenje komisije. Imamo tudi presnebe gospe Flotre, o katerem tudi imam mnenje, zato bi rad slišal tudi mnenje Evropske komisije. Predlaga da bi 6 milijonov evrov um, rezervirali za pravosodno sodelovanje z Tunizijo. Gospa Brandner pa predlaga predlog spremembe 5037, kjer govorijo o pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev skupine za posredovanje, ko bomo ustanavljali službo za zunanje dejavnosti. Govorili pa smo tudi o finančnem upravljanju te službe. Rad bi zato slišal mnenje komisije v zvezi s tem konkretnim vprašanjem. Seveda sem odprt za vse prispevke naših kolegov in do ponedeljka bom skušal poštevati, koliko je mogoče, vse predloge sprememb. Seveda pa bomo skušali biti čim bolj natančni in resni pri našem delu. Večina predlogov sprememb pa smo že vključili v predloge sprememb, katere sva uložila z gospodom Valterjem. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Salafranka. Začenjamo z razpravo z poročevalci v senci, potem pa bomo šli po kronološkem redi zahte, redu zahtevkov. Izvolite, poročevalec v senci. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospodu Salafranki za njegovo delo. hvala tudi zato, ker se je pripravljen pogovarjati o teh zadevah z nami. V tako delikatni situaciji, namreč politično in finančno, eh, kar se tiče zvonanjega delovanja parlamenta, je zelo pomembno, da pošljemo resno, jasno sporočilo in skupno, enotno sporočilo. Ko govorimo o številkah, o katerih smo razmišljali, te so bile že predstavljene strani gospoda Salafranke, zato o tem ne bom nekaj dvomov sem eh, izrazil glede proračuna komisije, še posebej glede Palestine. Namreč eh, brez dvoma je intervencija sveta eh, tukaj, torej stvari so se poslabšale in to je precej čudno. Namreč zaradi vseh plačil v celoti proračuna, so se eh, izplačila pod eh, oddelkom, eh, torej naslovom 4, zmanjšala za 10 odstotkov in ne razumem, kako je prišlo do tega. Ne vem, kaj točno pravi dokument sveta, ampak tu gre samo za en naslov, za, torej samo za nekaj naslovov, na katere je bilo osredotočeno In mislim, da to ni kredibilno in ni zelo resno. In ko govorimo o, za, eh, o predpristopnem instrumentu in drugih zadevah v tem kontekstu, eh, to spod, spodjeda kredibilnost unije in eh, izvajanje finančnih instrumentov zato mislim, da je eh, posredovanje sveta zelo negativno v tem kontekstu. Seveda gre za težke razmere, ampak eh, napori, ki jih tukaj vlagamo, so v smeri tega, da pridemo do ustrezne ravni zauzetosti in, in eh, vključenosti sredstev v zvezi z temeljnimi prednostnimi nalogami zunanjega delovanja Evropske unije. Torej, predlogi sprememb pokrivajo vse, celotno znižanje uh, uh, sredstev, ki jih je izpeljal svet in govorijo tudi o proračunu komisije v zvezi z Palestino. Nekatere od, nekateri predlogi sprememb govorijo tudi o eh, zmanjšanju proračuna za uh, politik, varnostno politiko. In naj zaključim z odgovorom na vprašanje gospoda Salafranke. Jaz se namreč sem proti uh, kreditu za Tibet in proti temu, kar ste govorili v, v, v, v zvezi s Tunizijo, ampak to, te stvari se, so pač stvar uh, dogovora. Kar pa se tiče stvari v zvezi z gospod Brantner in z veseljem bi slišal nekaj bolj podrobno o tem. Torej, kakšno je moje mnenje? To, takšno je moje mnenje. Zdaj pa prosim kolege, da podprejo eh, usmeritev, ki so jo z gospodom Salafranko skušala uveljaviti. Hvala gospod Valtieri za Alde, poročevalka v senci gospa Jatenmaki. Hvala lepa. Najprej bi želela povedati, da moramo biti zelo strogi. Kajti na nacionalni ravni številne vlade krčijo proračun zaradi finančne krize. in ni spremljivo, da na evropski ravni trošimo vedno več denarja. Postopati moramo enako kot uh, nacionalne vlade. Ampak ne glede na to, vem, da denar, ki ga imamo na razpolago za zunanje delovanje, uh, ni uh, zelo. Uh, Torej, nimamo veliko tega denarja. To je samo majhen del proračuna Evropske unije. Torej, eh, želim podariti tudi to, da je nadzor nad trošenjem proračunskih sredstev izredno pomemben. Sedaj pa bi se želel navizati na štiri točke tega poročila. Najprej preseneča me negativno stališče sveta do rezerve za nujne primere. Več kot 100 milijonov evrov je bilo namenjenih eh, za nujno pomoč Haitiju. Sedaj pa svet za ta namen eh, ni namenil niti enega evra. Eh, tudi vsi donatori niso dali Haitiju denarja, ki so mu ga obljubili. Vsi moramo pomagati Haitiju in uh, tudi moja politična skupina ter uh, druge politične skupine se zauzemajo za to, da bi pomagali Haitiju in mu namenili nekaj več kot 300 milijonov evrov. Potem tudi, kar se tiče pakta za stabilnost, mislim, da tukaj nimamo dovolj denarja namenjenega za namen preprečevanja konfliktov in pa odzivov na krize. Zlasti, ko gre za upravljanje civilnih kriz ter za usposabljanje in pa izobraževanje eh, teh eh, ljudi. Potem tudi, kar se tiče programa za evropsko sosedstvo in pa partnerstvo, v našem neposrednem sosedstvu so eh, pojavi, ki nas morajo zelo skrbeti. In tudi v ta namen moramo nameniti dovolj sredstev. To je denar za naše sosede na vzhodu, pa tudi na jugu. In a, menim, da je to eno izmed najpomembnejših e, področji, zato bi morali izvajanje tukaj okrepiti. In pa še zadnja zadeva. E, govorila bom o strategiji za Baltsko morje. To temelji na evropski sosedski politiki in na gospodarskem sodelovanju z vzhodno Evropo. Vendar pa skupaj z poleg severne razsežnosti bi morali uporabiti tudi druge obstoječe okvirje za izvajanje strategije za Baltsko morje. Hvala lepa sedaj pa kolegica Brandner, ki je poročevalka v senci za zelene hvala. Želel bi podati pripombe glede nekaterih točk in se ozvati na to, kar je povedal gospod Salafranka. Najprej vam želim čestitati, poročilo je zelo dobro in hvaležna sem vam, da ste pokazali tudi pripravljenost na nadaljne razprave. Kar se tiče številk, naj. Uh, Nekaj malega pojasnim o podpori posredovanju. Torej, svet eh, leta 2009 pravi, da želi okrepiti zmogljivo za posredovanje in da želi ustanoviti nekakšno podporno skupino za posredovanje. Vendar pa v proračunu ni denarja, ki bi bil namenjen temu. Razumem, da tega denarja ne moremo eh, najti kar tako, ampak morali bi se vsaj pripraviti na vzpostavitev te skupine v prihodnosti. O tem sem se pogovarjala tudi s predstavnike komisije in uh, razpravljali smo o tem, kako bi na primeren način, ki ne bi bil predrag in ki bi hkrati omogočil uh, neko dobro zmogljivost za posredovanje, ki bi lahko vodila uh, države članice. Uh, torej, kako bi se pripravili na vzpostavitev takšne skupine. Potem druga vprašanja. Omenili ste Tunizijo, to je program, ki bi ga morali nujno oceniti, preden mu namenimo več denarja. Um, torej, preden uh, bo opravljena takšna ocena, tudi ne smemo temu namenjevati nadaljnega denarja, saj ne vemo točno, kam ta denar gre na licu mesta. In eh, še nekaj me zanima. Pozdravljam prizadevanja gospoda Salafranke pri izvajanju tega, kar smo se dogovorili skupaj za gospodo, eh, za gospodo Eštanovo, eh, glede izvajanja poračunskih postav, ki so namenjeni skupni zunani in varnostni politiki. Dobro je, naprimer, stanje pri Afganistanu, pomankanje pa opažam pri Bosni, pri ekvatorialni Gineji in nekaterih drugih državah. Morda bi morali razmisliti o tem, kako tukaj porazdeliti denar. Kongo, na primer, eh, lahko se zgodi, da se bomo znašli v isti situaciji, kot smo se že pred leti. Pomembna je tudi Bosna in ne vem, zakaj eh, nimam imamo posebnega sklada oziroma posebnega denarja za Bosno, imamo pa poseben sklad za Afganistan. Mislim, da bi morali torej, eh, ta denar, ki je namenjen celi skupini držav, eh, razdrobiti in nameniti eh, denar vsaki državi posebej. O tem bom govorila tudi z odborom za proračun. To je v glavnem to, kar sem želela povedati. Eh, dobro se mi zdi tudi to, da bomo denar nadomenili inštrumentu za stabilnost. Sedaj pa gospod Munic za dve minuti. Eh, Najlepša hvala. Rada bi čestitela gospodu Sela Franki za poročilo, za opravljeno delo in za to, da je sodeloval s poročevalcem v senci naše blične skupine. Strinjam se, da je treba ohraniti predlagane zneske za sredstva komisije, vendar pa sem presenečena v zvezi s predlogi sprememb. Gre za predloge sprememb 58 in 53 in 53. Tam se je vzpostavila nova proračunska postavka brez kakršne koli pravne podlage kaj ti vsaka postavka mora imeti pravno podlago in zato s tem razšlenjamo inštrument za sodelovanje z industrializiranimi državami, s tem, da se sključuje ZDA iz tega inštrumenta, ne vemo sicer za, na kakšni podlagi, vzpostavlja pa se nova postavka zunaj tega inštrumenta in zato ne vem, zakaj smo tej novi postavki namenili 4 ali 5 milijone evrov in s kakšnimi kriterijem smo spostavili takšen znesek za sodelovanje z ZDA in zakaj ta sredstva so namenjena ZDA kajti v skladu za sodelovanje z industrializiranimi razvitimi državami imamo pač ta inštrument, ki ga ne razšlenjamo po državah. Prej sem je pet tisoč, torej omenja to, zato se ne strinjam um, s tem predlogom sprememb v predlogu sprememb 5028 in 33 ravno tako govorimo o tem in zato je treba seveda preveriti, zakaj rašinjamo po državah oziroma da nam poročevalec razloži, s kakšnimi kriteriji, na podlagi kakšnih kriterijev je prišlo do tega. Potem imamo še eno vprašanje. Gre za pilotni projekt, ki ga predlaga gospa Jatena, ki gre za forum za sodelovanje EU-Rusija. Torej, v časih krize sedaj vzpostavljamo nov pilotni projekt, čeprav Evropska komisija dejala, da ne bo sprejela nobenega projekta, tudi tukaj je treba premisliti, če gre za doslednost. Čisto na kratko. Imamo tudi pomoč za delovanje palestinskih oblasti. S kolegico Delvaje predlagava, da bi predlagali sredstva v znesku, ki smo ga imeli 2009. To je v skladu s podatki UNRE, torej naš predlog pa vsebuje manj sredstev, kot smo jih imeli leta 2009. Hvala lepa, gospod gospa Gomez. Hvala, tudi sama bi se želela zahvaliti poročevalcu in pa poročevalcem v senci. Želela bi podpreti predlog, da se ponovno vzpostavi ista raven eh, financiranja Evropskega inštrumenta za demokracijo in človekove pravice. Tako pri proračunu za opazovanje, eh, tudi pri. Uh, proračunu za misije za opazovanje volitev in pa podpiram predlog spremembe, ki ga je vložila gospa Muniz. Glede člena 90306 gre za posebne predstavnike Evropske unije. Eh, ta predlog spremembe govori o tem, da bi morali pri imenovanju teh predstavnikov predstavnikov upoštevati politiko enakosti spolov. To do sedaj eh, ni bilo. Eh, temu do sedaj ni bilo tako in uh, kot parlament se moramo zauzemiti za to. Podpiram tudi predlog spremembe, ki govori o policijskih misijah v okviru skupne zunanje in varnostne politike. Uh, Tukaj moramo okrepiti nadzor parlamenta in pa preglednost celotnega procesa. Bojim se, da smo preskočili eno izmed poročeval, enega izmed poročevalcev v senci, gre za gospod Lusing. Hvala. Mislila sem, da se avtomatsko pokliče poročevalce v senci. Uh, Hvala lepa, uh, gospod predsednik, in pa hvala gospodu Salafranki za njegovo mnenje. Strinjam se z njim. Potrebno je podati realističen eh, predlog glede sklada IRD, e tako da bi eh, imeli smiselno porazdolitev denarja mögliche bearbeitungsmöglichkeiten betrifft. To službo smo nekako mm, spregledali do sedaj, pomembna pogajanja so ostala brez potrebnih rezultatov in zato bi sedaj morali v ta namen določiti več denarja. Kar se tiče finančne pomoči Palestini in pa rešitve palestinsko-izraelskega konflikta, potem se moja politična skupina GUE strinja z vami, gospod Salafranka. Nikako ne smemo krčiti te pomoči. Ta pomoč je eksistencialnega pomena za miroljubno reševanje tega konflikta in pa za eksistenco palestincev. Potem se strinjam tudi z vami glede tega, da mora Evropska unija odigrati pomembno vlogo v svetu eh, in da je zato v ta namen potrebno nameniti tudi dovolj sredstev. Vendar pa smo v guje mnenja, da mora biti Evropska unija tista, ki spodbuja uh, in uh, razširja človekove pravice in nikakor ne smemo tega doseva, dosegati z vojaškim posredovanjem. Zato ne smemo namenjati denarja v ta namen, ampak uh, za miroljubno zunanjo politiko, kjer Evropska unija nastopa kot posrednik in ne sme biti preveč agresivna pri svoji vojaški ali pa trgovinski politiki. Zato smo vložili nekaj predlogov sprememb eh, glede nekaterih postavk. Potem, kar se tiče eh, podpore civilnim, posredo, eh, civilnim misijam, smo se strinjali s tem, če bo to resnično šlo v civilne namene. Hvala, gospa Lösing, sedaj pa Gospod Müller iz eh, DG Relax v komisiji. Possibilmente nei cinque minuti. Prosim, scusate, se držati časa pet, petih minut. Dobro, bom kratek. Kako so povedali številni poslanci, se Evropska unija sooča s težko gospodarsko. Eh, krizo in zato moramo pri proračunu biti strogi. Tradicionalno nas je ta odbor podpiral v primerih, ko je svet krčil sredstva za določene namene in zato smo zlasti letos hvaležni gospodu Salafranki, da, je, da nas protuje tam, kjer je svet želel krčiti denar. Sam želim podpreti vse inštrumente, vključno z predpristopnim inštrumentom. Opazil sem, da gospod Safranka ni obnovil eh, naše, našega denarja oziroma denarja, ki smo ga namenili za sosedsko politiko in pa za uh, vzhodno sodelovanje. Uh, kakršnokoli krčenje sredstev na tem področju bi lahko pomenilo probleme pri izvajanju proračuna. Veliko vas je spregovorilo tudi o Palestini. Vzel bom na znanje vaš predlog, da bi tu sredstva povečali od 100 milijonov na 200 milijonov. To je tudi raven, ki jo je predlagala komisija v prejšnjih proračunskih letih. O tem bi želel povedati naslednji. Gospa Ashton in pa komisija se zauzemata za to, da se raven pomoči palestincem ne bi zmanjšala. Gospod Salafranka je potem uh, predlagal tudi krčitev eh, v nasprotju za komisijo, namreč eh, predlagal je zmanjšanje sredstev za Afganistan. Komisija to vrstne prispevke zelo natančno načrtuje, razpravljamo z vsemi udeleženimi stranmi, za partnerskimi državami, za parlamentom, za državami članicami in moram povedati, da bi kakršnokoli krčanje pri tej proračunski postavki Eh, pomenilo manj pomoči za afganistansko prebivalstvo. Potem pa skupna zunanja in varnostna politika. Eh, tukaj eh, gre predvsem za dvoje. Govorili ste o preglednosti in pa govorili ste o rezervi, ki jo želi ustvariti gospod Safranka za nujne primere. Gospa Ashton je že podozila nekaj ukrepov, ki prispevajo k preglednosti skupne zunanje in varnostne politike. Te ukrepe bomo zelo resno izvajali. Ampak sprašujemo se, ali je najboljši način za doseganje preglednosti, če bi ustvarjali ločen proračun za vsako posamezno misijo. Eh, trenutno komisija predlaga osem, svet predlaga osem postavk za osem misij. To se nam ne zdi najbolj pregleden način. Mi smo že podrobno pojasnili proračun za vsako misijo, imamo tudi odbor, ki vse skupaj koordinira in potem, ko misija, sprejme, eh, ko svet sprejme odločitev o neki misiji, vam tudi pošljemo podroben proračun za vsako posamezno misijo. Uh, Eh, morda bi o tem lahko s parlamentom še razpravljali in eh, našli neko kompromisno rešitev. Seveda pa bo to odločitev moral podpreti tudi svet in pa države članice. V tem duhu razumemo tudi potrebo po ustvarjanju rezerve. Morda bo to izhodišče za to, da bi se torej morda bi se o tem lahko kasneje pogovarjali z državami članicami. Vendar pa, če bi takšno rezervo hranili v proračunu za naslednje leto, bi to lahko vplivalo na zmogljivost Evropske unije, da se hitro odzove na morebitne krize. Te postavke uporabljamo zato, da se lahko hitro odzovemo, če se neka kriza pojavi. Seveda pa se bomo s tem še naprej pogajali za poslanci in ne nazadnje še nekaj o Evropski službi za zunanje delovanje. Predstavnik te službe Kristoferson je tudi v tej dvorani. In uh, naj povem, da razumemo potrebo po tem, da se čim hitreje reši proračun te službe. Komisija trenutno pripravlja spremembe proračuna. Eh, ravno v tem trenutku, ko bom končal s tem sestankom, se bom tudi sam ukvarjal s tem. In eh, ta predlog naj bi bil sprejet 15. septembra. Gre za eh, neko pismo o dopolnitvah. In uh, to pismo želimo objaviti, še preden bi prišlo do prvega branja. In seveda naj povem tudi, da uh, gospa Eštonova budno nadzoruje celoten postopek. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo pripravljenost na sodelovanje. Zahvaljujem se mu za to, da je prisluhnil našim skrbem in uh, upam, da bomo še naprej plodno sodelovali s tem odborom. Hvala. Gospod Miller. Sedaj pa bo gospod Salafranka podal zadnje komentarje. Hvala lepa. Potem, kar sem slišal od kolegov. Bi rad odgovoril na vaša vprašanja, koliko to mogoče glede na čas. Gospod Valteriju bi rad odgovoril, da je lahko pomirjen v zvezi s Palestino, kajti gre za obveze, katere smo sprejeli skupaj s komisijo. Zelo dobro poznate sporazum v Madridu, ki je bil sprejet v Madridu v zvezi s delovanjem med Palestino in Evropsko unijo. zato je pomembno, da znotraj proračuna vključimo tudi posebnega poslanika za Tibet v zvezi s Tunizijo. Seveda razumem, da zeleni to predlagajo, ne bi pa rad tukaj eksplicitno imeno nobene države seveda bi radi zeleni tukaj si zagotovili sredstva za posebno sodelovanje s Tunizijo, vendar pa mislim, da ni prav, da znotraj proračuna imenujemo posamezne države. To je takšno moje osebno mnenje. Zahvaljujem se tudi za to, kar je povedala gospa Jatenmaki sploh me ne preseneča negativno stališče sveta, kajti proračunska razprava je vedno razprava, ki tako pač poteka in dokaj razprava ni zaključena, gre za taktična stališča, ki jih je treba potem pripeljati do konca v zadnjo fazo v proračunskem postopku. Gospa Jatema, ki je omenila operativne postavke, mislim, da smo te vključili. Edino vprašanje, ki bi ga lahko tukaj posili še odprto, seveda tukaj smo vsi še odprti za vaše mnenje, gre za obvezna sredstva za plačila, kar seveda oblikuje naše delovanje, ko gre za neizpolnjene obveznosti. Vprašanje človekovih pravic, temeljnih soboščin, in pa pristop tukaj, ko gre za obvezna sredstva za plačila, lahko preverimo, kako bi lahko zadostili zahtevam, ki jih je omenila gospa Jatemek. Seveda se strinjam s tem, da je Haiti tukaj, Haiti zelo pomemben. Omenili ste tudi pomoč Pakistanu, gre za področje, ki spada v pristojnosti naših kolegov v odboru za razvoj in mislim, da ne smemo posegati v njihovo delo, da bi s tem delili pristojnosti. To je treba seveda spoštovati, ne vemo pa tudi, kako bo oblikovan proračun za takšna delovanja, seveda razen teh 70 milijonov, ki jih je namenila Evropska unija za Irak. Gospej Bradner lahko rečem, da. In s tem bi odgovoril tudi na vprašanje komisije, da samo nekatere posebne misije bi morale biti tukaj izključene znotraj proračuna, seveda iz posameznih postavk, vendar pa ne bi smeli tako podrobno opisovati delo teh misij. Seveda pa nimam nobenega posebnega mnenja, ko gre za pilotni projekt, ne vem, zaradi sredstev, ki jih je omenila Brandner, ali pa bi mogoče lahko tukaj predlagali manj sredstev. In še gospa Moniz. Glede postavke za sodelovanje z ZDA gre za delovanje, ki je dodatno delovanje, kar seveda ne vpliva na sredstva v postavki za sodelovanje z razvitimi državami. S komisijo sem se pogovoril o tem, kakšna so dodeljena sredstva, vendar pa ima prav, da gre za sredstva, ki jih razčlenjamo glede na obveznosti, ki jih sprejmamo vsako leto. V naših čezatlantskih odnosih pa smo zahtevali, da bi imeli dovolj sredstev za to, da bi lahko izvajali naše dejavnosti na tem področju in da bi tukaj dosegli delo ne samo v analitičnih centrih v ZDA, ampak da bi zagotovili, da, da bi takšne študije raziskovanja potekala tudi v evropskih analitičnih raziskovalnih centrih. Komisija je tukaj že predlagala sredstva, želeli bi jih malce zvišati in s političnim podporo Evropskega parlamenta smo menili, da je prav, da bi s kompromisnim amandmajem, ki ga je oblikoval gospod Brok, sprejeli novo postavko, kar seveda ne bo škodilo postavke, ki jih imamo za sodelovanje z razvitimi državami. In še gospa Lözing. Pozdravljam to, da se strinjate s tem in seveda sem zadovoljen tudi s tem, kar je povedala komisija glede proračuna po 15. septembru. Mislim, da so predlogi sprememb dovolj celoviti in vesel sem tudi tega, da se strinjate s sredstvi, ki jih predlagamo za pomoč Palestini. Glede administrativnih stroškov v sosedski politiki, to bom še preučil s kolegi, mogoče lahko tukaj stvari še izboljšamo in Proračunski postopek, kot dobro veste, je taktični proces in postopek, kar bomo seveda, o čemer se bomo še pogajali v odboru za proračun, to mora seveda biti sprejeto v tem odboru. Prekoračili smo že mejo 18 milijonov v rezervi in mislim, da moramo to še prilagoditi. Zato mislim, da je prav, da vsi podpremo jasno stališče, da bodo sprijete prioritete našega odbora ob koncu proračunskega postopka in da sredstev ne bomo zmanjšali do konca. Zato bom do ponedeljka premislil o teh vprašanjih in preučil, kako je možno izboljšati predloge sprememb za to, da bomo na boljši način odražali celotno stališče našega odbora. Najlepša hvala vsem kolegom za sodelovanje. Gracijo. I kolegi, i relatore, naturalmente. Tudi jaz se zahvaljujem kolegom, poročevalcem. Glasovali bomo na, naslednjem, na naslednji seji odbora AFET to bo 7. september. Zadnja točka na dnevnem redu govori o spremembi uredbe sveta, o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun evropskih skupnosti v zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje. Poročevalec je Göran Ferm in kakor veste, je to druga stopnja pri ustvarjanju oziroma spostavljanju Evropske službe za zunanje zadeve. Naslednji ponedeljek, ko bo gospod Saruš Volski predstavil svoj, eh, svoje poročilo o spremembi statuta osebja. Danes pa bomo slišali gospoda Ferma, ki bo govoril o svojem delu, eh, o proračunu torej, gospod Broko, gospod Frehovštat in pa gospod Galtieri, ki so vsi pomembno prispevali, so podali okvir za institucionalne odnose in pozornost se sedaj usmerja v odbor za proračun in pa odbor za nadzor proračuna, ko gre za proračun ter uh, eh, kot boru za pravne zadeve, ko gre za statut. Morda pa je naš uh, odbor še vedno ključni igralec. Mi smo odgovorni za zunanjo politiko in moramo aktivno sodelovati v celotnem procesu. Poskrbeti moramo za to, da bo do medinstitucionalni odnosi dobri tako da bo služba dobro pravila svoje delo. Sedaj dajem besedo gospodu Fermu, nimamo veliko časa, v, zato vas prosim, da ste kar se da kratki in jedrnati, 5 do 6 minut, če je to možno. Hvala, skušal bom biti kar se da kratek. Kakor ste povedali, gre naš, za naš prispevek eh, glede spremembe uredbe sveta. Finančna uredba je ena izmed eh, področji, kjer imamo soodločanje, se pravi, je to področje, kjer eh, lahko resnično uveljavimo naš vpliv. Osnov za ta dogovor je madridski dogovor o Evropski službi za zunanje zadeve. Mi pa moramo sedaj vse skupaj prevesti v predloge sprememb, tako da bo finančna uredba kompatibilna s tem kar je bilo dogovorjeno v Madridu. Nekaterih področjih madridski dogovor ne pokriva oziroma so njegova načela bolj splošna, pa je potrebno se skupaj bolj podrobno določiti. Uh, mi smo želeli predvsem vključiti zgodovinska načela parlamenta, ko gre za proračun uh, na področju zunanjega delovanja in smo skušali ta načela prilagoditi novi situaciji. Uh, najpomembnejši, najpomembnejša sprememba so 7, 8 in 9. Predlogi sprememb so najpomembnejši in eh, povedal bom nekaj o tem. Tukaj v predlogu spremembe sedem govorimo o tem, da ko gre za proračun eh, Evropske službe za zonalne zadeve, bo ta obravnavana kot institucija eh, in bo morala tudi eh, podati vse informacije o svojih prihodkih in odhodkih, tako kot to počno druge institucije. Mm, potem uh, omenjamo tudi komisarje za razvoj in pa komisarje za okolje. Morda bi lahko omenili tudi komisarko Georgijevo v tem uh, kontekstu. Predlog spremembe 8 je najpomembnejši, saj uh, tukaj uh, zahtevamo delovni dokument, ki bi na obširen način predstavil celoten pregled administrativnih in pa operativnih stroškov, ko gre za naše zunanje delovanje in um, gre tudi za nekaj podrobnosti o tem, kako bi naj bil ta dokument sestavljen. Zelo je pomembno, da ta dokument učinkovito pripravimo. Pri predlogu spremembe 9 gre prav tako za podrobnosti, gre za sestavo vodstva ko gre za proračun v Evropski službi za zunanje delovanje, da bi torej imeli osebo, ki je neposredno odgovorna za to. To so tri najpomembnejše predloge sprememb, je pa kar nekaj drugih eh, stvari, ki jih še nisem vključil in mislim, da bi morali v odboru razpravljati o tem, kaj narediti. Prvo je povezano z razpravo, ki smo jo ravno imeli o proračunu za 2012 in gre za samo strukturo proračuna, ko gre za misije. O tem smo že razpravljali pri prejšnji točki na dnevnem redu in kakor veste, to do sedaj določa medinstitucionalni sporazum ampak tukaj gre za situacijo pred Lizbonsko pogodbo in pa pred eh, Evropsko službo za sonanje delovanje in sedaj moramo na novo razmisliti, kako razdeliti proračun za skupno zunanje in varnostno politiko in kako to predstaviti parlamentu. Eh, sam sem odprt za eh, vse ideje. Bila je podana tudi ideja o tem, da to ne bi določal medinstitucionalni sporazum, ampak finančna uredba, ker imamo možnost soodločanja, ki je močen dokument in tukaj bi lahko eh, v tem smislu uložili predlog spremembe, ki bi vključeval tudi to, kar smo sklenili pri prejšnji razpravi. Še nekaj je bilo omenjeno strani poslancev tega odbora. Če želimo imeti jasno sliko o potrebah eh, te službe, je nujno vedeti ne samo to, kaj dela Evropska unija, ampak tudi kakšen bo prispevek držav članic k tej službi. Sicer ne bomo imeli neke popolne slike in bomo težko vedeli, kaj narediti. Ne bom posegal v porazdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in pa držav članic, ampak vseeno se mi zdi to pomemben vidik. To so tisti najpomembnejši predlogi sprememb in pa moje pripombe. Moja ideja o tem, kje so potrebna dopolnila in pa tehnične spremembe, morda bi morali uložiti še enega ali dva predloga sprememb, preden poteče rok naslednji teden. V glavnem gre za predloge sprememb 7, 8 in 9 in pa o tem, kako porazdeliti denar za posamezne misije. Hvala lepa, gospod Farm, za vaše delo. Hvala tudi za to, da ste se držali dodeljenega časa. Sedaj pa gospod Brok. Hvala. Herr Präsident, ich Gospod predsednik, samo kratka pripomba. Zahvaljujem se kolegu. Mislim, da je na pravi poti in da lahko predložene predloge sprememb podpremo. To je tudi v duhu dogovora. Potem, kar se tiče vprašanja eh, diferencijacije oziroma porazdelitve denarja za posamezne misije, to O tem bi morali še razpravljati, eh, tudi kar se tiče dogovorov z visoko predstavnico, obstajajo že neke ideje o tem, podal jih je kolega Galtieri. V interesu parlamenta je, da zagotovimo kar največ preglednosti, v interesu izvršne oblasti pa je, da ohranimo tudi potrebno fleksibilnost in zato je potrebno najti kompromis, katerim boste lahko um, živeli obe strani in uh, kolegica Koltjer je to deloma že dosegla. Uh, potem vas prosim tudi, da kar najhitreje začnemo razpravljati o, o statutu osebja, tako da bomo lahko tudi izpolnili časovnico. Veliko časa smo izgubili zaradi pozne ratifikacije pogodb in tako naprej. Uh, In eh, če si sedaj eh, ogledam, eh, če si sedaj ogledam, kako je Evropa predstavljena pri dosedanjih pomembnih mednarodnih pogajanjih, menim, da je končno napočil trenutek za to, da vzpostavimo to službo, zato ne smemo dovoljevati nadaljnih časovnih ovir. In že zato sem hvaležen kolegu za to poročilo. Eh, za statut osebja velja enako, morali bomo tudi počakati na to, kaj bodo odločili v odboru za proračun in pa v odboru za pravne zadeve. Mi smo odbor, ki želimo delujočo zunanjo politiko. Eh, odbor za proračun in pa za pravne zadeve ima morda druge prioritete. In uh, zato bomo morali pred uh, končnim glasovanjem uh, poskrbeti za to, da bo zadovoljeno tudi našim interesom. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Brandner za tri minute. Oops, like Želim čestitati poročevalcu za njegovo mnenje. Če se sredotočim na želje odbora AFET, strinjam se s tem, kar ste predlagali, imam pa eno vprašanje v povezavi z eh, desetim členom. Govorite o ukinitvi pristojnosti glede proračuna za posamezne vodje delegacij. Uh, menim, da bi o tem morala uh, odločati komisija in upam, da to velja samo za posamezne vodje delegacij. Dobro bi bilo, da bi komisija lahko to naredila brez, da se posvetuje z parlamentom. Uh, Eh, seveda o predpostavki spremembe finančne uredbe. Želja bi si vajših pojasnil glede tega. In pa všeč mi je tudi predlog spremembe 12, da so torej um, diplomatski predstavniki lahko odgovorni za svoja dela. To se mi zdi zelo dobro. Hvala lepa, kolegica Brandner. Sedaj pa gospod Goltieri za tri minute. Grazie, eh, kolega Far. Najlepša hvala. Gospod Ferm nam je predstavil svoje besedilo, ki je zelo koristno in zato ne bom ponavljal tisto, kar je bilo že rečeno. Rad bi samo podaril, kako zelo pomembno je to besedilo z političnega vidika. kot tudi tisto, kar je bilo izuzeto, še posebej, ko gre za prvi člen finančne uredbe. Struktura, ki je bila predlagana, kjer se omenja to službo. in se ji daje status inštitucije. Vendar pa mislim, da gremo tukaj v napačno in nevarno smer. Politične skupine bi morale vse izraziti, da to, da ne želimo ponovne opredelitve evropskih inštitucij, kar bi povzročilo veliko zmedo. Radi pa bi razjasnili status službe za zunanje delovanje. Glede drugih vprašanj pa mislim, da bi lahko sledili temu, kar je predlagal gospod Farm in pogledati tudi finančno uredbo in preučiti možnost, da bi omenili novo strukturo za proračun politike za zunanje in odnose. Vsaka nova misija bi morala imeti svojo postavko, potem pa bi v proračunu videli, katere misije bi dobile svojo lastno postavko. to seveda ne bi ogrozilo prožnosti skupne zunanje in varnostne politike. V finančni uredbi piše, da bi lahko vključili svoje lastno poglavje in da nam zato ne bi bilo treba spreminjati zakonodaje. Najlepša hvala. Damo besedo predstavniku visoke predstavnice za nadzor gospodu Kristoku. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za to, da ste dejali, da bo odbor AFET zelo natančno spremljal dogodke in razvoj na tem področju. To je zelo dobro za vse. Rad bi se zahvalil gospodu Fermu za poročilom. prav ima, ko pravi, da delujemo na področju soodločanja. Čeprav uradno nismo še imeli soodločanja na tem področju, ko smo se odločili, da bomo ustanovili to službo, sedaj de facto izvajamo postopek soodločanja, kot vidite. Je besedilo v skladu z mnenjem Evropskega parlamenta 6. julija. Z tega vidika je zelo pomembno, da spoštujemo sporazum, ki smo ga dosegli julija. Sam menim, da besedilo spoštuje ta dogovor. S besedilom nimam nobenih težav. Presmem je številka 8, kot pravi gospod Fermi, je pomemben predlog sprememb, kajti tam se določa veliko podrobnosti. Seveda smo pripravljeni na to, da damo na voljo takšne informacije, kot se jih tukaj zahteva. Mogoče bi lahko to oblikovali bolj tehnično. Pomembno pa je tudi, da ne izgubimo tega, kar je pisalo v členu 8a, torej da bi tukaj dali pregled nad tem, kakšne so dejavnosti Evropske unije v tretjih državah, ne samo te Evropske službe za zonanje delovanje ne gre samo za komisijo, ne gre samo za administrativne izdatke, ampak tudi za operacijske izdatke. Kajti, če se pogledate podrobnosti, gre predvsem za podrobnosti, ki govorijo o administrativnih stroških. Gospod Fem je omenil tudi vprašanje, če finančno uredbo lahko uporabimo za tolmačenje zadnje točke v politični deklaraciji, seveda. Tega ne morem sam soditi, vendar pa bi rad s tem v zvezi dejal le to, da je v deklaraciji o politični odgovornosti eksplicitno pisalo, da bo to vprašanje obravnavano v širšem med institucionalnem dogovoru. Mislim, da je v interesu vseh, da se vse inštitucije držijo tega, kar smo se dogovorili julija. Da bi to sedaj prenesli na drug inštrument, ne bi dober pristop. Gospe Bradner, lahko predstavim mojo interpretacijo pravice do umika. In to je, da je to pač pravica posameznih vodij delegacij. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Kristofsen. Sedaj pa damo besedo gospodu Fermu, da odgovori na vprašanja in da poda svoje stališče glede mnenja komisije. Najlepša hvala. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Lahko bi povedal dvoje in prvo vprašanje se nanaša na to, kar je povedala gospa Brantner. Strinjam se z gospodom Kristofem Gre za pravice posameznih vodi. Treba je pogledati posamezne primere in mislim, da se s tem tukaj nanašamo predvsem na to in še drugi del. Gre za razpravo o predstavitvi proračunskih postavk znotraj skupne zunanje varnostne politike. Do sedaj je to delovalo znotraj medinstitucionalnega okvira. Mogoče bi del tega lahko prenesli na druge uredbe, finančno uredbo, kadrovsko uredbo ali medinstitucionalni dogovor. To je treba še pogledati. Ne vem sicer natančno, če bi posamezna predstavitev postavk bila najboljši način. To je treba še preučiti. Dogovor iz Madrida ne izključuje mojega predloga. Mislim namreč, da je zelo pomembno, da bi dosegli določeno rešitev, kajti že več kot deset let razpravljamo o tem, kako je treba oblikovati proračun. Treba je seveda preučiti različne možnosti, vendar pa je pogledati tudi, treba tudi to opcijo, da bi to ohranili znotraj finančne uredbe. Najlepša hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod Fem. Glede časovnega okvira, rok za vložitev predlogov sprememb je 7. september ob 18. Glede na to, da bo to se pokrivalo v glasovanju v odboru za proračun za proračunski nadzor, se opravičujem vsem tistim, ki jim angliščina ni materni jezik in vam povem, da boste predloge s vami lahko ložili lahko, samo v angliščini. Glasovali bomo 20. septembra. Na prenos zasedanju pa bomo o tem glasovali na drugem prenos zasedanju oktobra. Naš odbor se bo sestal 6. septembra ob 7. zvečer in 7. septembra ob 5. v Štrasburu. S tem je seja zaključena. Najlepša hvala.